Gospod eh, predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. V veliko veselje mi je, da sem danes tukaj pred vami po intenzivnih desetih dneh, ko se je evropska demokracija najbolj izkazala. Če bomo potrjeni, bo to prva komisija, ki je v celoti prešla postopek eh, preizkusa v Evropskem parlamentu. Začeli bomo pet let sodelovanja, partnerstva in realnega političnega dialoga. Leto 2014 je zelo posebno leto za Evropo. Sto let je že od eh, kar se je začela prva od dveh groznih vojn, ki so pobile zelo veliko ljudi in uničile dve generacije. Pred 70 leti smo videli osvoboditev Zahodne Evrope in začetek tega projekta, ki ga imenujemo Evropske integracije odločitev, da se ne bomo več vojskovali, ampak da bomo sprejeli zamisel, da če imamo enako usodo kot sosedi, bomo lahko živeli v miru in varnosti. Natančno pred 25 leti je ta zamisel postala na voljo vsem državljanom. Ko je padel berlinski zid, je padla tudi ta grozljiva sila, ki je vladala na vzhodu železne zavese. Vaslav Havel je rekel, še ne takrat sta vzhod in zahod postala geografski kvalifikaciji, ne pa politični ali celo moralni kategoriji. Če si pogledamo nazaj 25 let, lahko rečem, da sem zelo presenečen na tem, kaj vse so spremenile evropske nacije. Moja najstarejša hči se je rodila leta 86. Takrat je bil konec evropske delitve, nekaj, na česar sploh nismo mogli misliti. Moj sin starejši se je rodil leta 1989, takrat se je to nepredstavljivo zgodilo in moj najmlajši sin, rojen leta 2004, se je rodil takrat, ko smo v evropsko družino sprejeli deset novih držav. Zelo pomembno je, da podarim ta dejstva, kajti mislim, da preveč pogosto to spregledamo, ko se posvečamo eh, pomenkljivosti Evrope. Ne razumete me napačno, seveda pomankljivosti obstajajo in če bo Junkerjeva komisija potrjena, bomo morali pokazati, da smo na to pripravljeni. Ampak naše izhodišče morda ni tako slabo, kakor včasih želijo nekateri prikazati. Evropa je sposobna temeljnih preoblikovanj celotnih družb. Izognili smo se fragmentaciji, ohranili smo enotno valuto in dejansko smo tistim napovednikom katastrof dokazali, da se motijo. Čeprav so seveda stroški zaradi teh ukrepov zelo visoki in milijoni evropejcev so brez delo, delovnih mest, nimajo dovolj priložnosti in imajo manj socialne zaščite, kot so jo pričakovali. Evropa je in bo pod velikim preizkusom zaradi globalnih političnih, gospodarskih in socialnih izzivov. Kot politiki in javni službenci imamo nalogo, da poskrbimo, da bodo instrumenti, ki so nam jih zaupali naši državljani, bolje izkoriščeni za to, da izpolnimo njihova pričakovanja. Če me boste potrdili, bom izkoristil svojo energijo, izkušnje in prepričanja, da podprem predsednika Junkerja in da skupaj poskrbimo, da bo njegova agenda za delovna mesta, rast, poštenost in demokratične spremembe uspela. Ponovno moramo vzbuditi zaupanje državljanov in zaupanje v sposobnost Evropske unije, da je lahko uspešna. Pokazati moramo s praktičnimi rezultati, da Evropska unija in njene institucije niso namenjene same sebi, ampak da so tukaj zato, da služijo državljanom in državam članicam. Evropska unija mora storiti vse, kar lahko in storiti mora to, kar je treba storiti na evropski ravni in državam članicam, pa moramo prepustiti tisto, kar lahko storijo same. Komisija ne sme več početi stvari, ki so morda prijetne za početi, ampak mora početi stvari, ki jih mora storiti. Predsednik Juncker je objavi politične smernice in to je tisto, kar mora komisija početi, kajti agenda je rezultat političnega programa, ki lahko računa na podporo večine Evropskega parlamenta in ima dobro osnovo v strateških usmeritvah, ki jih je določil Evropski svet junija boljša regulacija, posvečanje okrepitvi medinstitucionalnih odnosov, stalna in obsežna pozornost vsem vidikom načel pravne države in temeljnih pravic, vse to je po mojem mnenju ključnega pomena za to, da bomo stvari izvajali bolje in da bomo počeli boljše stvari. Začnimo z dialogom, ki bi moral biti naša skupna politična prednostna naloga in kako bi jih lahko dosegli. Če me boste potrdili, bom do začetka naslednjega leta kolegijo predlagal seznam predlogov, ki jih je treba umakniti. Po posvetovanju s parlamentom, seveda. V roku enega leta bom predstavil pregled boljše regulacije in do konca naslednjega leta upam, da bom lahko sklenil medinstitucionalni sporazum o boljši zakonodaji, ki bo uskladila in okrepila naše prizadevanje za to, da bi delali v interesu Evrope. Če nam bo tukaj uspelo, sem pripričan, da bomo lahko imeli ustrezno politično razpravo o večletnem programiranju med našimi institucijami in s tem bomo dejansko izpolnili 17. člen pogodbe o delovanju Evropske unije. Če bom potrjen, bom izboljšal sistem presoje očinka komisije in spodbudil bom svet, da sledi Evropskemu parlamentu in da poskrbi, da učinek predlogov ne oceni samo komisija in ne samo na začetku zakonodajnega procesa. Ključnega pomena je, da učinek sprememb osnutka zakonodaje prav tako upoštevamo. In še nekaj, zelo pomembno je, da odbor za presoje učinka komisije sestavljajo ljudje, ki so neodvisni in nimajo svojih interesov Sam bom prav tako podal svoje mnenje o kakovosti presoje učinkov, ko bo to predstavljeno kolegiju in prav gotovo se bom oglasil, če ne bodo dovolj dobri. Zelo pomembno je, da okrepimo dialog z nacionalnimi parlamenti. Če se uporabi rumeni ali oranžni karton, mora komisija to natančno preučiti in mora podati ustrezen odgovor. Prepričan sem, da bi morali komisarji bolj neposredno sodelovati v dialogih z nacionalnimi parlamenti. V teh primerjih, če bom potrjen, bo del moje vloge spodbujati kolegice in kolege, da razprave prenesejo neposredno na raven nacionalnih parlamentov in da prisluhnejo njihovim komentarjem in odgovorom. Rezultat teh od razprav mora biti nekaj, kar bomo delili tudi z Evropskim parlamentom. Če bomo bolje razumeli drug drugega in dejanske politične probleme in pomen subsidijarnosti, bomo komisiji pomagali, da se izogne nepotrebnim predlogom in da lahko najdemo cilje, ki jih je mogoče najti le s skupnim pristopom. Evropska unija je skupnost narodov in državljanov. V zadnjih desetletjih smo se vedno bolj zbližali, ne da bi pod vprašanje postavili nacionalne identitete ali pomen nacionalnih držav. Prepričan sem, da je lahko Evropska unija močna le, če bodo močne tudi države članice. In prepričan sem, da je moč držav članic odvisna od moči Evropske unije. Osebne izkušnje mi kažejo, da lahko samo skupaj dejansko zagotovimo spremembe pri globalnih vprašanjih, kot so podnebne spremembe, terorizem ali pri vprašanjih, ko se moramo odločiti, da podpremo suvereno izbiro držav, kot je Ukrajina. Države in državljani sta dva ključna elementa Evropske unije. Evropska unija bo padla, če jo bomo poskusili zgraditi za ceno enega ali drugega elementa. Po naravi, v naravi političnih organov je, da bolj pozorno spremljajo nove pobude, ne pa toliko ocenjuje obstoječo zakonodajo. To moramo spremeniti. Bolje moramo prisluhniti državljanom in podjetjem, ki so tisti, ki dejansko izvajajo zakonodajo. Dejansko bomo morali biti brutalno odkriti glede tega, kar ne deluje ali kjer rezultati niso takšni, kot smo si želeli. Spremembe moramo biti pripravljeni izvajati. Če želimo biti uspešni, se moramo povezati z deležniki v državah članicah, ne pa samo, da se posvetujemo z deležniki tukaj v Bruslju. Prav tako potrebujemo večjo preglednost v bruselskem balonu, zato bom predlagal medinstitucionalni sporozum o registru lobistov, ki bo obvezen. Boljša regulacija ni deregulacija, to ni ideološko gnano. Gre za to, da bi zmanjšali nepotrebno birokracijo, še posebej za MSP-je. Prav tako moramo zagotoviti, da bodo ljudje lažje zaposlovali, odpirali podjetja, ustvarjali delovna mesta. Odpravljati moramo upravno breme, podvajanja, nepotrebno ali zastarelo zakonodajo. Prav tako ne bomo uspešni, če bo to napad na socialne pravice ali na okoljsko zaščito. Če nam bo uspelo zagotoviti boljšo regulacijo, bomo dejansko znova navezali stike z deležniki, ki so se zdaj razočarani nad Evropsko unijo, zato ker menijo, da jih ne slišimo ali pa Evropo obravnavajo kot vir vedno večjega bremena. Kakor sem rekel, v zvezi s tem ideolo nisem ideološki, sem praktičen in sem pripravljen biti tudi eklektičen. Če me boste potrdili, bom podpiral kolegice in kolege pri vsem, kar deluje in uprl se bom temu, kar ne deluje. Najbolj pomembno je, da dosežem otipljive rezultate za državljane. Za večino naših državljanov smo vsi Bruselj in vsi smo odgovorni za neuspehe ali razočaranja, ne glede na to, kdo je dejansko odgovoren. Naj vas zagotovim. Kazanje s prstom na druge institucije ne bo pomagalo. Prav nasprotno, uspelo nam bo le, če bomo našli skupno stališče in če bomo vedeli, da se moramo spremeniti. Ne bomo uspeli, če ne bomo vsi vedeli, da je to nujno. Prav tako bomo uspeli le, če bomo ostali zvesti svojim evropskim urednotam in načelom. To so tiste zadeve, ki nas združujejo v različnosti moramo biti konsistentni in zelo natančni pri izvajanju načel pravne države in evropske zakonodaje v institucijah in v državah članicah. Tudi tukaj, če enemu ne uspe, bomo vsi neuspešni. Komisija je varuhinja pogod, vključno z listino o temeljnih pravicah, zato ima še posebej veliko odgovornost, da zagotovi spoštovanje teh dokumentov. Moja odgovornost je, oziroma bo, če me potrdite, da izvajam ta del pristojnosti komisije vse instrumente, ki jih ima komisija na voljo, bom izkoristil za to, da se bodo izvajala načela pravne države in da se bodo spoštovale temeljne pravice. V tesnem sodelovanju s kolegicami in kolegi iz kolegije komisarjev, ki so prav gotovo odgovorni za svoje vprašanja. In še enkrat, če dobimo mnenje Evropskega sodišča, bom takoj ukrepal za to, da se bomo pridružili Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Tesno bom sodeloval z vsemi nacionalnimi, evropskimi in mednarodnimi organizacijami, ki so namenjene spodbujanju in zaščiti temeljnih pravic. Uspeh enega je uspeh vseh, kajti vsi si želimo spodbujati enake temeljne pravice. Tukaj dejansko lahko veliko izboljšamo na področju skupnega sodelovanja, prav tako pa moramo biti bolj politično vključeni, kajti tudi Evropski parlament je to povdarjal. V ta namen bom organiziral letni kolokvi o trenutni situaciji na področju temeljnih pravic v Evropi, sodelovali pa bodo vse ustrezne institucije, seveda tudi Evropski parlament. Spoštovane poslanke in poslanci, gospod predsednik, upam, da sem v uvodnih besedah pokazal, kaj je za me pomembno in na čem bom delal, če me boste potrdili temeljne pravice, ki zaščitijo in opolnomočijo drž evropejce in evropske državljane, boljši zakoni, ki delajo za evropejce in tudi nova komisija, ki služi evropejcem. To seveda ni izčrpen seznam. Veselim se že vaših vprašanj, zato da bomo našli neko skupno osnovo in začeli politični dialog. Vem, da tukaj ne predlagamo nič lahkega in to prav gotovo ni dokončano delo. Nobena sprememba ni bolj težka od te, ko moramo spremeniti kulturo delovanja organizacij. Težko je spremeniti dolgo uveljavljene prakse in nazore. Ampak spremembe so zelo pomembne, če želi Junckerjeva komisija zagotoviti rast, delovna mesta in poštenost ter upanje v Evropi. Zato ne bomo potrebovali samo vaše podpore, ampak tudi vaše sodelovanje. Ta naloga se morda zdi zelo težka in včasih bomo morda obupali, vendar poglejmo si, kakšne izzive so premagali naši starši in stari starši. In vedeti moramo, da je Evropa takrat bila v mnogo težjem položaju in še vedno smo uspeli. Dolžni smo tistim, ki so zgradili to edinstveno konstrukcijo, da inoviramo, da se prilagodimo, da se posodobimo in da zadevo izboljšamo. Poskrbeti moramo, da njihova dediščina ne bo omejena na zgodovinske knjige, ampak da bo relevantna danes in jutri. To je naša Evropa in naša skupna naloga je, da za njo skrbimo. Dejstvo, da so zadeve težke, nam daje priložnost, da pokažemo, da smo to sposobni storiti. Poskrbimo, da bodo naši starši pošteni na nas da bodo naši otroci ponosni na nas in poskrbimo, da bo Evropa imela lepo prihodnost. Hvala.